bardzo serdecznie państwa witam i przepraszam za. Vse vas lepo danes dopoledne pozdravljam, dame in gospodje, in opravičujem se za zamudo pri začetku eh, sestanka. Obstajajo razlogi za to. Kot prvo, čakali smo, da pride še kakšen poslanec in poslanka, pa tudi za, na naše goste smo čakali. Kljub vsemu bomo nadaljevali po dnevnem redu. E, četrta točka sledi po dnevnem redu. Naj pozdravim naše kolege iz uh, Italije, v goste, iz, gospoda De Castra. Uh, niste samo njegovi gostje, ampak pravzaprav ste zdaj vsi tudi naši gostje našega odbora. Dobrodošli dobrodošli in upam, da vam bo všeč. Torej, četrta točka dnevnega reda. Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila. Določena uredbi sveta 1306-2013 za koledarsko leto 2015. To je nenavadno poročilo. In eh, koordinatorji so imenovali mene kot poročevalca. Naj uvodoma povem nekaj zadev. Finančna disciplina oziroma mehanizem finančne discipline je nekaj, o čemer so se dogovorili na komisiji marca. V skladu z uredbo vsako leto komisija mora predlagati mehanizem finančne discipline, zato da se vzpostavi eh, krizna rezerva za kmetijstvo. Tako rezervo torej oblikujemo vsako let. V skladu z soodločanjem svet in eh, parlament eh, morata do 30. junija spremeniti predlog komisije. Če se to ne zgodi do konca junija, eh, potem bo komisija postavila oziroma določila to stopnjo v skladu z izvedbeno uredbo. Eh, na zadnjem eh, sestanku so se koordinatorji dogovorili, da bodo izvedli ta dogovor bo v skladu z poenostavljenim postopkom, v skladu s 50. Eh, členom. In eh, zaradi tega so me prosili kot eh, predsednika tega odbora, da pripravim to poročilo brez predlogov sprememb. In tu je sam dokument, o katerem razpravljamo danes. V skladu z, postop, z tem postopkom seveda moramo uradno imeti um, rok za odajo predlogov sprememb, to je 7. maj, ampak na sestanku koordinatorjev smo se dogovorili, kar je sicer nenavadno, um, da si ne želimo, da vlagate kakršne koli amandmaje, zato da lahko ta uh, predlog sprejmemo že v prvem um, branju. In tudi svet ne predvideva nobenih predlogov sprememb. To vsebinsko ne bo vplivalo na eh, predlog, kajti prilagoditvena stopnja je itak računsko operacija. Po drugi strani eh, pa bomo vendarle delovali kot soodločevalec, eh, mislim na parlament in ne bomo svojih prerogativ prepustili komisiji. Torej 7. maja je ob 12. uri rok za odajo eh, predlogov sprememb uradno. Koordinatori ne pričakujejo nobenih predlogov sprememb. Eh, na plenarnem zasedanju bomo o tem glasovali eh, junija in če nihče nima nobenega komentarja, mislim, da eh, tudi komisija ne želi besedo. Ja, izvolite. Ačiū pirmininkė. Pasinaudodamas progą, kad parlamentas svarsto tiesiog. Hvala, gospod predsednik. Želel bi izkoristiti to priložnost, kajti razpravljamo o neposrednih plačilih opozoril bi vas na razliko ki eh, med eh, neposrednimi plačili v različnih državah članicah. Eh, ker je to tema naše razprave, bi vas rad opomnil, da je da v različnih državah članicah dobijo kmetovalci zelo različna neposredna plačila. Naprimer, v v balskih državah, v eh, Latviji, odkuder prihajam, dobimo najnižjo vsoto neposrednih plačil. In, te, in naj opomnim, da so naši kmetovalci zlasti v mlečnem sektorju zelo prizadeti zaradi ruskega embarga. Želeli smo si le uh, tudi podporo za eh, izgube nastale zaradi tega iz evropskih sredstev. To smo dobili, vendar le za prvih eh, štiri mesece v 2014, embargo pa se nadaljuje in proizvajalci mleka ne dobivajo ničesar, eh, ne morejo ničesar zaslužiti in tudi ničesar prodati. In tudi ameriška prašičja gripa v baljskih državah in na polskem je prizadela. Um, tudi druge sektorje, perutninski sektor. In eh, zato prosim komisijo, da podpre eh, proizvajalce mleka v balskih eh, državah. Komisar je to na nekem sestanku tudi obljubil. Pani posel Sanola, vas proša. Gospod Sanola. Si, una pregunta de, de procedimiento. Imam postopkovno vprašanje. Sama sem nova v tem odboru v Evropskem parlamentu. In včasih ne vem čisto točno, o čem govorimo. Torej, prejšnji teden smo eh, na sestanku koordinatorjev rekli, da bomo to poročilo obravnavali brez predlogov sprememb. In sedaj sekretarjat formalno sprašujem, če lahko koordinatorji sprejme odločitev o tem, da ne bomo sprejeli nobenih predlogov sprejem, sprememb, čeprav bi uh, vsak poslanec v tem odboru moral imeti pravico, da vloži predlog spremembe. Ja, tu, to bi bila tako sugestija, to je bila decizija. Predno dam, ne bom dal uh, besede. Uh, Eh, ja, maar wat hieruit voortvloeit moet wel goed bekend zijn. Hvala. Ampak to je nekaj, kar moramo vsi razumeti, še zlasti kmetovalci sami. Tako kot eh, je prejšnja govornica rekla, dobro bi bilo vedeti, vsi v Evropskem parlamentu imamo svoje pravice. Kaj pa glede ruskega bojkota? točno moramo vedeti, kaj se sme in kaj se ne sme narediti v Evropi. In eh, seveda, tako kot je eh, ministr za zunanje zadeve eh, povdaril, me zanima, kakšne so možnosti. Zato hočem točno vedeti, kakšna je moja naloga tukaj kot evropske poslanke in o tem želim poročati doma. Bardzo proszę, Ja, Najlepša hvala. Specifično glede vprašanja gospe Sinjalove naj povem, da je to vprašanje legitimno, popolnoma jasni moramo biti. Pravica do prilagoditve seveda je v okviru diskrecije vsake države članice. Lahko pa seveda predloge spremembe glede tega vsak poslanec vlaga skladno s časovnimi roki. To velja za vsakega poslanca in poslankov. Člen te temeljne uredbe je zapisan tako, da če se sprejema in vlaga predloge spremembe do plenarnega zasedanja, naj ne bi prišlo do dogovora z svetom pred 30. junijem, Rezultat naj bi bil torej isti, razen to, da naj bi prilagoditveno stopnjo sprejela Evropska komisija z izvedbenim aktom. O tem bi lahko razmišljali kot o nečem nenavadnim, vendar pa je to točno to, kar predvideva temeljna zakonodaja. Svet in Evropski parlament ne skleneta dogovora do 30. junija in v tem primeru lahko pridemo do dogovora le po tej poti. Evropska komisija potem sprejme ustrezno odločitev za izvedbenim aktom. Na svetu je jasno rečeno, da se treba držati načela so odločanja med Evropskim parlamentom in svetom in zato je treba ohraniti ta pristop, vendar pa, kljub temu, kar pravijo koordinatorji, naj odgovorim na vaše vprašanje, gospa Zenjalova. Mislim, da je seveda pravica glede vlaganja predlogov spremembe stvar vsakega poslanca in poslanke. Najlepša hvala. Dobro, zdaj imamo vse podatke, informacije, ki jih potrebujemo in lahko gremo na peto točko dnevnega reda, izmenava mnen, sporočeval sem odbora za proračun gospodom Fernandesom ki je eh, glavni poročevalski postopek za leto 2016. Na začetku tega postopka poročevalec za proračun eh, obišče vse eh, vz, zadevne odbore, zato da dobi povratno informacijo iz odbora glede proračunskih prioritet. Letos je poročevalec gospod Fernandez, ki in pozdravljam ga na sestanku našega odbora. Dal nam bo pregled proračunskega postopka, predstavil nam ga bo skupaj za svojim mnenjem, kaj si on misli o postopku za leto 2006. Komisija svoj osnutek misli predstaviti oziroma uh, napisati do konca maja in predlagam, da to povežemo z šesto točko našega dnevnega reda. Jean-Paul eh, Denano je eh, pripravljalec mnenja pri tej zadevi, pri šesti točki. Zato predlagam, da sprva prisluhnemo našemu gostu, gospodu Fernandesu, potem pa kolega Denana prosimo, da spregovori našem odboru torej glavni poročevalec dajem vam besedo izvolite euh, najlepša hvala gospod predsednik tukaj sem zato da vam predstavim prioritete ki smo jih že sprejeli na plenarnem zasedanju gre torej za glavne usmeritve oziroma smernice predvsem pa sem tukaj zato da prisluhnem tudi vašim stališčem Smernice predstavljajo enostavne politične prioritete, vendar tudi pomembne politične prioritete. Govorimo o treh E-jih. Employment, Enterprise, Entrepreneurship, torej zaposlovanje, podjetniški duh in eh, podjetništvo. Če želimo dosegati te cilje, seveda moramo izvajati pomembne programe, obzore 2020, Erasmus, potem tudi pobudo za zaposlovanje mladih. Vendar pa je ena od prednostnih nalog tudi notranja solidarnost. Kohezija je pomembna tudi za kmetijski sektor in sektor ribištva. Obenem pa ne smemo pozabiti tudi na zunanja solidarnost in to zadeva rubriko 4. Ne moremo pozabiti tega, kar se dogaja izven okvirov Evropske unije, gre za razvojno in humanitarno pomoč. Vse to je povezano z skupnim ciljem in to je varnost. Plačila naj bi razrešili še letos, obenem bo sprejet tudi načrt za prihodnost. Nekateri operativni programi, ki se izvajajo, bodo, upam, da v vseh državah članicah, že v tej fazi izvrševanja. Pogovarjamo se tudi že o proračunu za leto 2016. Spoštovati moramo kompromisne dogovore, spoštovati moramo tudi večletni finančni okvir, ki smo ga soglasno sprejeli. Glede časovnice lahko povem naslednje. Predlog osnutka proračuna naj bi dobili do 27. maja, gre za pripravljalno fazo ali pilotni projekt odbora Agri za enkrat takega projekta še ne izvaja, vendar pa je časovni rok za to. Četrti junij. 17. junij je časovni rok za sprejemanje proračunskega dogovora v okviru trialoga. Osnutek eh, proračuna naj bi dobili do 22. in 23. junija. Na plenarnem zasedanju pa, pa bomo to obravnavali julija. 10. septembra naj bi o tem razpravljali politične skupine, potem sredi eh, septembra proračunski odbor. 28. in 31. oktober. Proračun 28. oktober glasovanje na plenarnem zasedanju. Za poročevalca je kmetijski sektor v smislu proračuna zelo pomemben. Prav tako je pomemben sklad za podeželjski razvoj, to bi želel še enkrat povdariti. Naša filozofija je, da naj bi bil ta sklad dopolnilni sklad k drugim kohezijskim skladom. In tudi vprašanje pametne gospodarske rasti si moramo razlagati v povezavi za uporabo tega sklada vzdržni, vključujoči razvoj je bistvenega pomena. Dobro se zavedam tudi vprašanja ruskega embarga in tega, kar je treba storiti, zato da se ta situacija razreši. Za leto smo že sprejeli določene spremembe za mlečni sektor. Po mojem mnenju so bili to pomembni vsebinski elementi zavedam pa se prav gotovo težav, s katerimi se sooča mlečni sektor. To seveda učinkuje tudi na sistem kvot. Potem pa še prioriteta, ki zadeva podjetništvo in zaposlovanje. Tudi v okviru teh vidikov moramo obravnaviti kmetijski sektor. Imamo naprimer cilj zaposlovanja mladih ta cilj je celo pomemben. Pomembni so tudi nekateri pilotni projekti in ta datum, 4. juni, predstavlja torej časovni rok, do katerega naj bi se vlagali pilotni projekti. Potem pa začasni finančni okvir za Evropski kmetijski jamstveni sklad v okviru večetnega finančnega okvira predvideva nekoliko više prispevke v primerjavi s tem, kar je bilo sprejeto za proračun 2015. Zaenkrat pa še čakamo na predlog osnutka proračuna, ki ga bo Evropska komisija predstavila 27 maja. Za podeželski sklad pa predvidevamo nekakšno znižanje v smislu financiranja. To je zaenkrat eh, zgolj indikativno, moramo počakati na 27. maj in pa na osnutek proračuna strani Evropske komisije. Z veseljem bom prisluhnil vašim nasvetom in komentarjem in upam, da bo tudi poročevalec o tem, kaj povedal. Hvala. Bardzo dziękujemy panu posłowi. Najlepsze hvala. Sedaj pa dajem besedo uh, kolegu uh, Danoju za, Denanoju za predstavitev njegovega mnenja. Eh, bon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, Skrno sem prisluhnil besedam splošnega poročevalca. Omenil je nekatera vprašanja, ki so zelo pomembna tudi za nas. Evropski parlament vsako leto poda stališče glede proračuna, vendar pa nimamo veliko manevrskega prostora v smislu večetnega finančnega okvira v obdobju 2014-2020. Spoštovati moramo seveda finančno disciplino. v mojem mnenju mi je žal, da nisem mogel navesti konkretnih zneskov in številk. Za proračune eh, te številke še niso znane, 27. maja naj bi dobili bolj jasne podatke, tega se že zelo veselimo. In odbor bo prav gotovo poglobljeno preučil predloge Evropske komisije. Kljub odsotnosti teh zneskov, lahko na osnovi izkušenj glede proračunskega postopka, povem naslednje. Gre torej za bolj splošne pripombe. Tri pripombe imam. Prvič. Najprej glede splošnega proračuna SKP. SKP predstavlja eno glavnih politik Evropske unije, tudi eno najbolj integriranih evropskih politik. Zagotavlja varno preskrbo s hrano, zagotavlja tudi razvoj okolja, razvoj vzdržnosti in pri tem se lahko povežem tudi za tremi temeljnimi načeli, ki se začenjajo s črko E, ki jih je omenil gospod Fernandez. S tem naj bi dosegali tudi pričakovanja evropskih državljanov, oni so tisti, ki prispevajo k financiranju politike SKP in eh, mislim, da mora tudi poročilo to odražati. Potem pa drugič, glede krizne rezerve, o tem smo že govorili. Stopnja za to krizno rezervo, ki je zapisana v temeljno uredbo, je bila določena v višini 0,39 odstotkov. To stopnjo lahko prevedemo tudi v stopnjo neposrednih plačil če krizne rezerve naj ne bi prenesli v leto 2016, mislim, da določenih stvari ne bomo izkoristili, ko gre za neposredno bičilo. Potem pa še marža v rubriki 2. V obdobju 2016 naj bi predvideli določene marže, še posebej za mlečni sektor in mlečne proizvode, za tiste države članice, ki so presegle svoje kvote. pa tudi zaradi tega, ker so bile izdane določene kazni, sankcije. Mislim, da bi morali to upoštevati še posebej pri kmetijskem sektorju. Vprašanje mlečnih proizvodov je seveda še vedno občutljivo prav tako ta sektor, še posebej zaradi sprememb v kvotah. In uh, tudi tržne situacije ne smemo zanemariti, ta se slabša. Začela se je tudi sanitarna kriza, ki bi lahko imela zelo resne posledice, o tem smo se že pogovorili. Tako je veljala to tudi za sektor eh, olčnih proizvodov na jugu Italije. Ta tveganja bi lahko ogrozila naše kmetijstvo. Potem pa še nekoliko bolj specifičen sektor, o katerem je govoril gospod eh, Fernandez, oziroma specifičen vidik, razvoja podeželja. To je drugi stebr skupne kmetijske politike in eh, to je še kako pomemben stebr kot eh, nekdani predsednik odbora Regi. Sem se o tem pogovarjal tudi z tistimi, ki se ukvarjajo s programom LIDER. Program LIDER je zelo pomemben za podeželjska območja in za ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju to je drugi stebr SKP in tudi dobro dopolnjuje kohezijsko politiko Evropske unije, kot je povedal gospod Fernandez. Prav tako je za nas zelo pomembno, da podpiramo mlade kmete in pa nove generacije. Če ne bomo zmožni obnoviti te generacije, potem v Evropski uniji ne bo več kmetijstva. Treba je torej vključiti te mlade kmete v trajnostni kmetijski razvoj z ustreznimi socialnimi, gospodarskimi razmisleki. Dovolj sredstev moramo nameniti tudi razreševanju problematike nestanovitnosti kmetijskega trga, pa tudi nekaterim drugim pomembnim vidikom. Prav tako se strinjam z gospodom Fernandesom glede pilotnih projektov. Povečati je treba transparentnost tako da bomo lahko izboljšali tudi umestitev proizvajalcev vzdolž prehranjevalne vrige. Nekateri proizvodi so zelo poceni, kar lahko vodi do izkrivljanja trga zaradi neustrezne uporabe multiplikatorjev. Potem pa še program za sadje in zelenjave ter mlečne izdelke v šolah. ki je zelo pomembna za odbor Agri, predlagam, da nekoliko povečamo proračunske okvire v višini 1 milijona, tako bomo skladni tudi z glasovanjem odbora Agri. To finančno dopolnilo bo omogočilo državam članicam, da bodo lahko dobro izvajali te programe. Mislim, da bi morali torej ta program okrepiti. Pa še nekaj zaključnih besed. Prav tako bi želel še posebej podpreti program sektor apikulture, torej čebelarski sektor, tudi ta je zelo pomemben, ne le zaradi kvot, ki veljajo za med, ampak tudi zaradi zagotavljanja ustrezne polinizacije in biotske raznovrstnosti. Pilotni projekti so za nas torej zelo pomembni in pozivam vas k temu, da se držite tudi tega časovnega roka, torej 4. junija. Hvala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 oziroma predlagali ste, da se jo uporabi eh, za neposredna plačila v naslednjem letu. Seveda, v prvi vrsti gre za izplačila, eh, ki so originalno uh, načrtovana v ta namen, rezerva se pa uporabi v skrajnih eh, primerih. Toliko o neposrednih plačilih. Ste pa sami zelo dobro urisali situacijo. Pojdimo naprej. Prva kolegica Šrejer. Voorzitter, ik ben blij met eh, het uh, debat van gisteren. Gisteren hebben we een uh, mooie opzet gehad. Včeraj sem bila na razpravi. Uh, Eh, kjer smo eh, slišali zanimive misli o socialnem kmetovanju in hvala, da ste se udeležili tudi vi in prispevali zanimive misli. Sedaj pa nadaljujemo eh, v današnji razpravi o podobnih zadevah. Ne smemo pozabiti ne le na krizno rezervo, ampak tudi mleko, perutnino, svinsko meso in tako dalje. Vse to so sektori, ki so prizadeti po celi Evropi. Strinjam se s tem, k, s vašim mnenjem o krizni rezervi. Zato me tudi zanima, uh, kakšna sredstva lahko uh, kmetovalcem ponudimo. Po celi Evropi je ogromno, velik, ogromno pritiska uh, Eh, gre za uh, dobrobit živali, za dušik, za direktivo o vodah in tako dalje. In vsa ta zakonodaja se uh, opira na kmete. Eh, všeč mi je, da se pripravljajo pilotni projekti, zdi se mi, da je to prava usmeritev. Sprašujem, sprašujem pa se, ali delujemo pravilno, ali jim dejansko pomagamo, kajti vse te dejavnosti dejansko sedaj prevzemajo multinacionalke, gre za zelo pomembno uh, problematiko. Namreč ogromno administrativnih, uh, administrativnega dela imajo kmetje in to je teži. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, äh, den Berichterstatter, für seine ersten äh, Vorschläge. Najlepše hvala, gospod äh, predsednik, hvala poročevalcema za njihove äh, sugestije in mnenja, ki jih načeloma podpiram. Tudi glede na včerajšnjo razpravo lahko mirno rečemo, da uh, je zmanjševanje birokracije naš nov slogan. Vse lahko postane naš nov slogan. Izvajanje reforme je že skoraj postalo eh, misija nemogoče tako za eh, javno upravo kot za kmetovalce. Ne eni, ne drugi tega ne razumejo, kaj šele izvajajo. Eh, in jaz mislim, da imajo eh, kmetovalci pravico razumeti SKP in trenutno temu ni tako, kar pa ustvarja mm, spore. Eh, govorili smo že o kmetijski rezervi za krizo, za krizne čase in če se ne porabijo sredstva, bi jih morali prenesti v naslednje proračunsko leto za izplačila, ne pa enostavno črtati pri, z krizami se moramo ukvarjati takrat, ko nastanejo in zato imeti sicer eh, pripravljena sredstva. Eh, sam tak sklad je smiseln. Eh, kriza je tukaj zdaj med nami in ruski embargo obstaja. Več stvari je treba izpostaviti. Sadje in zelenjava in mleko v šolah. To je po moje velika priložnost. Eh, gospod eh, Helms je eh, rekel, da moramo promovirati to v šolah. Lahko bi rekli, da otroke izobražujemo z hrano, jih učimo, kako naj se prehranjujejo. In to uh, se lahko potem uporabi na nek način tudi na, za kmetovalce. Toliko o povezavi z programom sadi zelenjava in mleko v šolah. Predlagam torej čim manj administracije v vseh teh programih, čim manj birokracije. Trenutno je to uh, zastavljeno tako, da bodo ljudje pravzaprav začeli sovražiti uh, sadje, zamenjavo in mleko če se šola lahko odloči med našim pilotnim projektom in odide uh, po iste proizvode eh, v um, supermarket, potem bo gotovo, če bo to slednja možnost cenejša, se bo odločila za supermarket. Naš program je res grozovito zbirokratiziran in to velja za celoten proračun za leto 2016. Vse moramo vendarle narediti uh, uporabniku prijazno. Zadnjič sem eh, razlagal, da moramo šolam pošiljati mleko, ne pa eh, formularjev. Torej mislim na nepotrebno birokracijo. Te priložnosti ne smemo si zapraviti zaradi prevelike birokracije administrativnega dela, ki ga nalagamo šolam. Ravno tako Eh, je um, se povečuje nevarnost napak v SKP-ju. O tem je tekla veliko razprava v um, odboru za proračun. Če se um, stopnja napak povečuje, je to slab znak. Potrebujemo torej več nadzora oziroma kontrol, ampak pogledajmo širše. Uh, stopnja napak se povečuje zaradi preveč birokracije, zaradi preveč formularjev naši eh, kolegi v javni upravi v Nemčiji mislijo, da so najboljši in razlagajo. Dejansko eh, kmetom rečejo, ne vemo, kaj vi s tem mislite. Eh, in obratno velja enako, obstajajo seznami tvegan in če se po dveh letih spet opravi kontrola, se šele ugotovi, kaj, kje je bila storjena napaka. Izogniti se moramo torej napakam in zmanjšati stopnjo napak um, v uh, smislu našega. Uh, projekta poenostavitve SKP-ja, ker moramo vključiti tudi v poročilo za proračun 2016. In mislim, da kmetitovalci morajo videti, da to počnemo. Najlepše hvala. Dolgo razpravo smo imeli včeraj o poenostavitvi eh, skupne kmetijske politike. In na to se seveda navezuje deloma tudi to, kar ste eh, vi rekli, tudi kolegica Šrajer. Eh, gospod Ferrand. Merci, monsieur le président. Euh, nous sommes une fois de plus les pompiers pyromanes. Najlepša hvala. Znova smo gasilci in požigalci ob enem. Evropska komisija ima torej mehanizem za soočanje z kriznimi rezervami oziroma krizne rezerve. Vendar pa, kot je povedal poročevalec, eh, gre tukaj jasno za neko situacijo, ki ne deluje. proračun seveda moramo uporabljati za tako nujne zadeve, kot eh, so krizne rezerve, vendar pa neizkoriščanje teh sredstev prav gotovo pomeni, da je nekaj narobe z upravljanjem, z politiko. Hitro in transparentno moramo popraviti, kako se uporabljajo sredstva iz rezerv. Te rezerve pa se ne uporabljajo dobro, če se ne uporabi celotnih sredstev iz skladov. Obene moramo opomniti tudi proračunski odbor, da je proračun, ki je namenjen kmetijstvu, bil zmanjšan za skoraj 20 odstotkov v zadnjih 15 letih in danes ni govora o tem, da bi lahko to še krčili. Bazilikuje pani posel Sandra. Najlepša hvala, Sandra. Eh, gracias, presidente. Yo... Hvala, eh, gospod predsedujoči. Želela bi omeniti nekatere izmed prednostnih nalog, ki bi si jih želela pri, uh, vključiti v to poročilo. Gre za podporo majhnim kmetijskim obratom. Tam lahko najdemo veliko število delovnih mest. Prav tako ta podjetja negujejo okolje, podeželje in so pomembna za to, da bi se izognili nekemu madežu uh, ki vsako leto pogoltne na hektarje obdelovalnih površin. Govorim o požarih, ki so problem zlasti v moji regiji, v Galiciji. Drugič, bi med prednostnimi nalogami omenila potrebo potem, da spodbujamo lokalne trge in pa eh, kmetijske zadruge, ehm, zato da se ne bi gospodarstvo osredotočilo v rokah velikih podjetij. Potem tretjič, strinjam se s tem, kar je povedal poročevalec o čebelarstvu. Tukaj bi želela omeniti tudi boj proti raznim boleznim, eh, pesticidom in pa genetsko spremenjenim organizmom. Hvala.

Dobro se mi zdi, da je tukaj omenjen tudi mlečni sektor. Sama sem v mojej politični skupini odgovorna za poročilo o sektorju mleka. In zelo nas skrbi, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Komisar pravi, da Um, mlečni sektor čaka svetla prihodnost, ampak uh, vemo, da je tukaj veliko negotovosti, zato pozdravljam vsako spodbudo mlečnemu sektorju. Pravzaprav je pomemben tudi sektor čebelarstva, to je bistvenega pomena za kmetijstvo. Vemo, da je delo čebel tukaj nepogrešljivo in zato je dobrodošla tudi eh, pomoč eh, čebelarstvu pozdravljam tudi sredstva za razdaljevanje mleka in sadja v šoli. Otroci so naša prihodnost in vesela sem, oziroma mislim, da bi tukaj morali predstaviti pilotni projekt. Zelo redko med pilotne projekte vključimo kmetijske projekte. Jaz bi omenila enega izmed projektov, ki se mi zdi zelo pomemben, kaj ti, če so otroci naša prihodnost, potem mislim, da bi morali uh, jim nuditi tudi informacije o hranilni urednosti hrane, ki jo dobivajo v šoli. Kaj ti pogosto tukaj izpuščamo informacije o tradicionalnih značilnosti teh področji, eh, teh produktov, o njihovem izvoru. Eh, čeprav lahko tudi otroci preberejo etikete na proizvodih in na ta način eh, pravzaprav spodbudijo tudi starše k temu, naj se odločijo za bolj zdrave proizvode. Enako se je zgodilo pri kajenju, šele ko so otroci začeli pritiskati na starše, naj nehajo kaditi, se je tukaj nekaj spremenilo. Uh, Eh, in to je orodje, projekt, ki bi ga morali podpreti. Lahko govorimo o označbah izvora, lahko govorimo o um, začiteni denominaciji izvora in tako naprej, ampak mi bi morali poskrbeti za to, da bodo otroci lahko prinesli te informacije tudi domov in da bo to resnično povzročilo neko spremembo. Uh, zato bi se zauzela za ta pilotni projekt, kajti države članice ga prepogosto spregledajo, meni pa se zdi to bistvenega pomena za naše gospodarstvo in pa za zdravje naših državljanov. Hvala lepa, kolega Roda. Tak for det, herr formand. Øhm, hvad angår... Hvala, gospod predsednik kot smo se že pogovarjali glede krize, mislim, da je pred nami kar težka naloga. Prihajam iz Danske in tam je trend obsuditi kmetovalsko politiko zelo hitro mhm. in obsuditi kmetijstvo. Ljudje, eh, ki govorijo o tem, enostavno ne razumejo, zakaj bi morali vi kot kmetovalci dobivati podporo eh, in pomoč zaradi krize, če je pa kriz toliko. Eh, krizni ukrepi so del SKP-ja in to je povezano z našimi lastnimi neposrednimi plačili. Torej iz tega se financira kmetijski krizni sklad. In tu je neke vrste kraja, če komisija ali katera država članica si eh, poskuša prilastiti eh, ta sredstva, ki so namenjena kmetovanju. Izpostaviti moramo, da je to narobe, to moramo zelo jasno povedati. Potem pa, eh, kar se tiče posebne podpore malim kmetovalcem. Uh, Zelo sem razumevajoč do tega, strukturno je treba omogočiti dostop eh, in eh, razumem, kaj so rekli naše kolege iz Goje. Vendar naša eh, kmetijska politika uh, mora izpostavljati v prvi vrsti konkurenčnost v kmetovanju, kajti če tega v Evropi ne bo, bomo plačali zelo visoko ceno v globaliziranem svetu, kjer obstaja uh, prosta trgovina, kjer se prosta trgovina krepi in kjer sami sklepamo uh, eh, prosto trgovinske uh, eh, sporazume uh, po celem svetu. Torej, uh, kmetijska politika mora biti tukaj vodilna, upoštevaje seveda strukturo v posameznih državah članica in upoštevaje eh, tudi male kmete. Kar pa zadeva eh, zbirokratiziranost, eh, ne smemo vse presojati kar počes. Sami moramo verjetno začeti pri sebi, pomesti pred lastnim pragom. Vsakič, ko govorimo o zakonodaji v našem parlamentu, imamo um, visoke um, misli, natančne um, določila v zakonodaji, ki jih pravzaprav um, nihče ne vidi potem v praksi, da bi se izvajali v kmetijstvu. In to je naša težava to je nekaj, na, čemer, moramo, na kar je treba paziti v tem odboru, pa tudi odboru eh, za okoljevarstvo. Ta parlament je res odgovoren za našo kmetijsko politiko in eh, je odgovoren za to, da so naša pravila o a, eh, pomočeh tako nejasna. Potem pa glede komentarjev, ki jih je podal gospod Jar o sadju, zelenjavi in mleku v šolah nažalost, z vsem dolžnim spoštovanjem eh, za eh, mojo lastno eh, skupino in poročevalca iz moje skupine, sem zelo skeptičen glede tega programa. Pri nas ljudje rečejo, da se tukaj lepo kaže absurdnost Evropske unije. Sicer je, so verjetno te pobude dobronamerne, ampak moramo vedeti, zakaj gre pri teh pobudah, razumeti jih moramo. In dejansko si ne želim slišati, da, da gre eh, za, uh, samo za uh, hranjenje in zdravje mladih ljudi, uh, po drugi strani pa se ta uh, program širi uh, na proizvode, ki vključujejo um, sladkor, eh, kot je naprimer kakao in če to pijete, to gotovo ni zdravo. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer het kort te houden. Najlepša hvala, gospod predsednik, čisto na kratko. Bi se odzval. Mislim, da je zelo pomembno to, kar so povedala moja kolega ravno kar. Evropska sredstva moramo učinkovito uporabljati za naložbe. Graditi moramo na konkurenčnem globalnem trgu in povdariti bi želel, da moramo evropske sredstva uporabljati tudi za investicije v podjetja in inovacije, tako da bomo ostali konkurenčni v prihodnosti. mislim, da moramo biti čim manj odvisni od bruselskega denarja, obenem pa moramo pomagati kmetom, da sami dostopajo do trgov, tako da ne bodo odvisni niti od bruselskih sredstev, niti od bruselske birokracije. Drugič. Veliko smo govorili o sektorju mlečnih proizvodov, vendar pa je treba povdariti tudi številne druge sektore, ki se soočajo s težavami zaradi ruskega bojkota. nekaterim drugim eh, kmetom, naprimer živinorejcem, bo težko obrazložiti, zakaj dajemo več sredstev mlečnemu sektorju, saj se tega že podpira iz neposrednih plačil, pa tudi iz premije na hektarje. Zato mislim, da moramo omenjati tudi druge kmetijske sektore, ko govorimo o teh pobudah. E, nim zapowiem kolejnego posła chcę przywitać gości pana posła Preden predam besedo naslednjemu poslancu ali poslanki bi želel pozdraviti gospoda Hasminke oziroma prijatelja gospoda Hasminke iz Nemčije dobrodošli v našem odboru imate besedo Aču, pirmeninke, uh, iz tikrųjų manau kad hvala gospod predsednik zelo dobro je da je poročevalec opozoril na glavne težave s katerimi se sooča sektor mlečnih proizvodov zaradi ruskega embarga sam pa bi se osredotočil na naslednje točke podpora je usmerjena v doseganje enega cilja, ki je skupen vsem kmetijam po Evropi in sicer, da te kmetije preživijo. Če se ne bomo uspeli ustrezno odzvati, bodo nekatere kmetije propadle. Pogoji so seveda zelo različni v različnih državah članicah in to je treba upoštevati. Glede kriznih rezerv, mislim, da so bile leta 2014 sprejete prave odločitve. Takrat smo vzeli podporo iz okvira neposrednih plačil. Podpiram stališče Evropske unije do ruskega embarga. Mislim, da bi lahko bili celo bolj strogi. Težave, ki so vezane na ruski embargo bi morali reševati z uporabo sredstev neposrednih plačil in kmetje ne bi smeli biti prepuščeni sami sebi. Glede programa mleka, sada in zelenjave, ena tretjina šola ne uporablja tega programa in če bi vse šole začele izvajati te programe, bi nam hitro zmanjkalo sredstev. Potem pa še ena težava, ki je vezana na pršičjo gripo v pribalskih državah. Zanima mi, katera sredstva naj bi uporabljali za reševanje te težave. Najlepša hvala, gospod Ribera. Gospa Ribera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dve krajše pripombe imam. Najprej bi se želela navezati na to, kar je povedala gospa kolegica, to je zelo pomembno iz številnih razlogov. Danes eh, smo v dobi, kjer eh, uživamo veliko hitre prehrane, zaradi tega, ker je ta cenejša od zdrave prehrane. Moramo izobraževati mlade zato, da se bodo zvedeli pomena kmetijskih proizvodov. Mislim, da uh, moramo jasno dopolnevati oba elementa, tudi to v povezavi z programi razdeljevanja hrane, ki smo ga sprejeli pred tremi tedni. Potem pa glede mlečnega sektorja, veliko smo že povedali o tem, da ta sektor že tako ali tako upravičen do dovolj pomoči, vendar pa ne moram zdaj pozabiti tudi na nekatere ultraperiferne regije, na gorska območja. To so tisti kraji, ki so še kako prizadeti zaradi razlik v mlečnih kvotah. Vsak mesec prihaja do nižanja cena mleka zaradi česar manj od tega pridobijo tudi proizvajalci. In eh, mlečna industrija je že naznanila, da bo še znižala te cene. Moramo dati določena jamstva proizvajalcem na osnovi pomembnih pobud. Super, naprimer super prelev manj za tiste države članice, ki so presegle svoje kote v prejšnjem proračunskem letu. Morda bi to lahko bilo zapisano v splošnem proračunu Evropske komisije, te zneske bi morali uporabiti ravno zato, da bi vzpostavili sklad, s katerim bi zagotovili stabilnost za nekatere proizvajalce, ki eh, se niso mogli soočiti z nižanjem cene proizvodov. Najlepša hvala. Eh, hvala, gospod eh, predsedujoči. Veseli me da ste povedali, da nekateri mehanizmi, s katerimi smo želeli ublažiti ruski embargo, niso delovali tako, kot smo uh, si to želeli, recimo v primeru Kakija. Želel bi poudariti predvsem pomen sektorja sadja in zelenjave. To ima upraviti tudi za poročilom, o katerem bomo glasovali danes popovdne. Evropska unija ne proizvede dovolj sadja in zelenjave. In istočasno opazujemo, kako pogosto opuščajo na jugu Evrope številne obrate, ki so bili posvečeni prav proizvodni sadja in zelenjave. Eh, s tem želim povedati, da podpora temu tipu proizvodnje ne deluje dobro, zato je treba nameniti več sredstev za pridelavo zelenjave in sadja. Um, uživanje sadja in zelenjave upada, pravzaprav postaja nekakšen luksuzni proizvod. Številne drž, družine več sploh ne kupujejo sadja in zelenjave, ker si tega več ne morejo privoščiti. Mislim, da bi morali projekt razdeljevanja sadja in zelenjave v šoli eh, ohraniti, treba ga je podpreti in zagotoviti, da bodo vse države članice eh, izvale ta program ter da bodo ponudile tudi eh, podporo sektorju sadja in zelenjave. To se recimo v Španiji ne dogaja. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę o zabranie. Najlepsza chwała. Zdaj pa prosim predstavnika komisije, direktorja Hojsle iz eh, DG Agri, da poda svoje stališče. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali možnost, da nakratko predstavim osnutek proračuna za leto 2016. Seveda so nekatera pojasnila samo začasna, kot je povedal tudi poročevalec uraden osnutek proračuna bo prišel 26. maja. 2016 bo leto, v katerem bo reforma končno polno izvajana tudi v proračunskem smislu. To pomeni, da bomo prvič začeli izvajati odločitve v zvezi z proračunom, tudi ko gre za izdatke. 2015 Eh, smo že ukinjali konvergenco. Eh, dve, leta 2016 pa bomo začeli izvajati tudi transferje med obema stebroma. Eh, torej, začeli bomo izvajati odločitve, ki so jih sprejele države članice v zvezi z prenosom med obima stebroma, eh, tudi um, odločitve o krčenju sredstev v posameznih področjih oziroma zgornje meje za plačila eh, bodo prvič izvajane leta 2016. Um, ehm, vse skupaj bo vplivalo tudi na pomoč Romuniji, Bolgariji in pa Hrvaški. Eh, trenutno pri izdatkih pričakujemo manjše potrebe. V letu 2016, glede na visoke stroške ruskega embarga v letu 2015, trenutno torej ne predvidevamo dodatnih sredstev za leto 2016 in posledično bo to privedlo do tega, da se, bo srednje, da se bodo srednjeročni ukrepi nanašali samo na rezervo za krizo. To je točka, o kateri ste govorili prej. Še nekaj besed o finančni disciplini. Seveda bodo neporabljena sredstva finančne discipline, torej tista sredstva, ki niso bila uporabljena za krizo, naslednje leto vrnjena kmetovalcem, pred nekaj meseci so kmetje dobili vrnjenih 800 milijonov evrov iz neporabljene rezerve za krizo za leto 2014 in tudi v naslednjih letih eh, se bo zgodilo enako, če sredstva ne bodo porabljena. Torej, sredstva, ki ne bodo porabljena iz rezerve za krizo, bodo vrnjena kmetom. Kar se tiče. Uh, sklada za razvoj podeželje, tukaj vse skupaj usklajeno z večletnim finančnim okvirom. Eh, kar se tiče obveznosti plačil za sklad za razvoj podeželja, eh, pa se že nekaj časa nahajamo v zelo napeti situaciji. Kot veste, je težko, eh, komisija težko pokriva vsa plačila in to se bo poznalo tudi v letu 2016. Kot veste, smo v programskem obdobju 2016, 2017, 2017 in tudi, ko gre za. Eh, torej, financirati smo, financirati smo morali eh, tudi sredstva, ki so ostala iz programskega obdobja mm, do leta 2014 in tudi po letu 2013. No, čez nekaj eh, tednov, čez nekaj dni bo predstavljen uraden osnutek proračuna za leto 2016, takrat več podrobnosti v posameznih postavkah, nekaj je že bilo omenjeno. Eh, torej, eh, program za razdaljevanje sadja v šolah. Nekateri poslanci so zahtevali, da bi tukaj predvideli več sredstev, ampak naj vas spomnim na to, da tukaj obstaja zgorna meja v osnovnem aktu. To pomeni, da je zakonodajalec določil, koliko sredstev se maksimalno lahko izda za te programe. In eh, zato proračunski načrt od te zakonodaje ne more odstopati še nekaj besed o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Tudi to ste omenili nekateri izmed vas. Veste, da tukaj pričakujemo predloge, komisija potem predloge pilotnih projektov preučuje, zato da jih bo lahko začela izvajati leta 2016. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Dwa słowa komentarza, mimo. Najlepsze chwała. Dovolite mi, da še jaz nekaj povem, preden predam besedo poročevalcu. Skupna kmetijska politika ima veliko ciljev, naprimer, da zagotovimo dohodke za kmete, teh je vedno manj. Poleg tega želimo ohranjati tudi konkurenčnost, to ste nekateri omenjali, potem še naložbe in inovacije, še posebej v ozadju te tipa pa še nekateri okoljski cilji, ki so vezani na ukrepe SKP. Pa še vidik izobraževanja ali za mlečne proizvode in otroke ali za karkoli drugega. Glede na ta širok obseg kmetijske politike moramo storiti zelo veliko, če posebej v mlečnem sektorju glede na razveljavitev kvot, je to zelo težavno moče. Gospod Nikolson, izvolite. Hvala, predsednik, kot pravite. Se kmetijski sektor sooča s številnimi težavami. V kmetijah moje regije mislim, da situacija še nikdar ni bila tako slaba. Cene jagnetine so padle Prav tako je situacija slaba z mlekom, mlečnimi proizvodi, z vsemi drugimi proizvodi, tako pravijo kmete. In to je vezano tudi na proračun. Res je to, da se proračun za skupno kmetijsko politiko krči. In to je vredno vezano tudi na splošni kontekst proračuna Evropske unije. Že dolgo časa. To se verjetno ne bo spremenilo. Seveda si moramo tudi obraniti ta proračun, koliko je to mogoče. Pogovarjali smo se z Evropsko komisarko Georgijevo decembra, ki je prioritizira proračun in ta proračun naj bi branili. Moje stališče je, da ohranimo trenutni proračun, ki ga imamo na voljo v okviru tega konteksta. Upam, da bomo lahko uporabili tudi izkušnje, ki smo jih pridobili Poznam nekatere primere, ko smo sredstva iz kmetijstva prelagali v nekatere projekte iz drugih sektorjev Evropske unije in eh, to zdaj enostavno ni več spremljivo. Naprimer, po krizi leta 2008-2009 so bili ustvarjeni veliki dobički v mlečnem sektorju, vendar pa teh dobičkov nismo ponovno vlagali v kmetijski sektor te napake ne smemo ponoviti. Mlečni sektor je zelo nestanoviten in zato je bistvenega pomena, da super prelevmani in te dobički ostanjo v tem sektorju ali pa vsaj v splošnem sektorju kmetijstva. Vendar pa kmetijskega proračuna nismo vedno zagotovili v okviru mandata te komisije. Skoraj da smo se na koncu prejšnjega leta soočili situacijo, ko bi krizno rezervo za kmetijstvo lahko uporabili za humanitarne razloge. Tako bi ostalo zelo malo denarja za soočanje z nekaterimi posledicami ruske embarga in pa nekaterih drugih eh, situacij, do katerih bi lahko prišlo. Izdatki na področju kmetijstva pa seveda mora biti podvrženi tudi določenim kritikam. Strokovnjaki so včeraj temu odboru povedali, kako je za poenostavitvijo SKP in pa za stroški te administrativno obremenjene scheme. Jasno je, da lahko delujemo veliko bolj učinkovito, naprimer za zmanjšanjem števila revizij in inšpekcij, ki jih izvajajo nacionalni organi. Sredstvo bi lahko bolje uporabljali tudi drugi. Kolektivno zamujanje pri plačevanju računov v Evropski uniji seveda vodi v dvome strani državljanov, ali dejansko dobimo tisto vrednost, ki smo jo želeli. Mislim, da mora biti to tudi eno glavni gonil eh, Junkerjevega načrta. 118 milijard evrov eh, uvoza je bilo v Evropsko unijo v letu 2014.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 Prav gotovo smo dali našemu poročevalcu veliko materijala za razmislek, zdaj predajam gospodu Fernandesu besedo, tako da se lahko odzove na to, kar ste dejali. Najlepša hvala. No, to, kar ste povedali, prav gotovo ni v nasprotju z mojim prvotnim komentarjem in to me veselim. Seveda ne bomo mogli rešiti težave v smislu birokracije za proračun v letu 2016, vendar pa moramo posredovati jasno sporočilo glede tega. Pri številnih programih bi lahko izvedli študijo in ugotavljali, ali vsak evro dejansko pride do upravičenca in koliko to stane. V tem primeru bi nas lahko presenetilo, kakšni so stroški za ta posamezni izplašen evro. In deloma smo za to krivi tudi sami. Včasih skušamo stvari poenostavljati, vendar pa vse zakompliciramo. To se zgodi po tem, ko si nakopljamo te visoke stroške, vendar pa to lahko pripelje tudi do nečesa drugega. To omeji tudi izvajanje programov, saj upravičenci menijo, da morajo izpolnevati toliko različnih pogojev, da jih to enostavno odvrne. Pravzaprav jih spodbudimo k temu, da ne uporabljajo te programe. In to prav gotovo velja tudi za program eh, delitve sadja, zelenjave, mlečnih eh, izdelkov. Naj vam povem, da smo lani porabili 125 milijonov za reševanje ruskega embarga, vendar pa smo učinkovito uporabili veliko manj teh sredstev. Do neporabe sredstev pride ravno zaradi težkega dostopanja do programa. Potem pa še krizna rezerva. Ne vem, ali naj bi to vprašanje razrešili pred koncem leta. Evropski parlament se ni mogel strinjati glede večetnega finančnega okvira v smislu tega, da bi to krizno rezervo uporabili oziroma dopolnjevali z neposrednimi plačili. Predvsem gre tukaj za vprašanje financiranja krizne rezerve. Pri pilotnih projektih eh, mislim, da moramo zvediti to, da se bodo ti projekti predstavili. Potem je treba to oceniti oziroma to oceni Evropska komisija. Glede tega ne moram podati stališča. Sam sem slišal veliko dobrih predlogov, ki so vezani tudi na izobraževanjem. Prav gotovo se zavezujem za razvoj podeželja kot eh, nekakšnega dela kohezijskih ukrepov. Kmetijstvo si lahko gledam tudi nekatere druge vidike, naprimer raziskovanje v okviru obzore 2020, se povezati s temi novimi strateškimi okviri za uporabo skladov. Ugodoviti je treba, kako lahko naše sklade dopolnimo z drugimi skladi. Sam pričakujem tudi nekatere dodatne dobre argumente, veliko sem jih že slišal in prav gotovo jih bom tudi upošteval. Pridružujem se torej vašim izraženim ambicijam. Hvala. Bardzo dziękuję pan poseł Denano. Panie pośle, bardzo proszę. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam, ki ste podali svoje stališče v povezavi s temi poročili. Izražena je bila jasna volja glede boja proti birokraciji in pa zauzemanje za poenostavitev. To je nekaj, kar se pogosto ponavlja v naših razpravah in s tem se popolnoma strinjam. Potem pa še drugo vprašanje, ta famozna krizna rezerva, o katerih smo govorili že večkrat in pa vzpostavitev te krizne rezerve. Pomembno je, da sredstva, ki so namenjena kmetom, tudi dosežejo kmete. Vendar pa moramo uporabiti in upoštevati tudi vse marže. Vprašanje kmetijske konkurenčnosti ne izključuje podpiranja tudi občutljivih sektorov in pa območij, naprimer ultraperifernih eh, regij ter eh, gorskih območij. Zelo pomembno je, da naše kmetijstvo ohranja podeželsko življenje, s tem se zagotovi tudi trajnostni razvoj. Mlade moramo podpreti, tako bomo to zagotovili ne moremo torej uničevati eh, kmetijskih gospodarstv, ki delujejo na teh eh, območjih. Potem pa še nekoliko manjša pripomba. Slišal sem vprašanje o lokalnih trgih. Mislim, da so lokalni trgi pomembni, vendar pa je to bolj v pristojnostih eh, lokalnih oblasti in nacionalnih organov. Vsi že nestrmno pričakujemo, kako bo z reševanjem eh, nestanovitnosti cen. To je situacija, ki se vedno znova ponavlja, vendar pa ta nestanovitnost gotovo škodi temu sektorju. V bližnji prihodnosti upam, da bomo našli ustrezna sredstva za boje proti taki nestanovitnosti. To ni enostavno vprašanje, to je zelo zapleteno vprašanje, problematika, eh, s katero bi morali nekako razreševati tudi vprašanje tega sektorja. In a, nikakor ne bi smeli a, posegati v kmetijski sektor ter uporabljati sredstvo v druge namene. Hvala lepa. Drugih govornikov ni. Rok za uložitev predlogov sprememb je 22. Hvala lepa našemu gostu, hvala lepa um, poročevalcu in ostalim. Sedaj pa lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Na podstawie wyników. Sprawozdawca Komisji Opiniodawczej. Sedaj je na vrsti poročilo Gizeke, zaščita finančnih interesov Evropske unije, korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih. Pristojni odbor je odbor za nadzor proračuna. Mm, tam je poročevalec nam znani gospod Sarvama, ki je bil tudi pri nas v odboru, tako da smo ga osebno spoznali. Gre za poročilo na lastno pobudo o zaščiti finančnih interesov. Naš odbor bo tukaj pripravil mnenje. Gre za odgovornost pri izvajanju skupne kmetijske politike in za s tem povezane pristojnosti. Po zadnjem eh, srečanju sveta so bili sprejeti novi modali, kar nekoliko bolj zapleta stvari. Zlasti tudi za kmetovalce in pa eh, za proces izvajanja. Gre za to, da si prizadevamo za bolj usmerjen nadzor nad izvajanjem skupne kmetijske politike, no, ampak verjetno je za to področje najbolje pristojen gospod Gisek, ki ga vabim, da predstavi svoje mnenje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, tukaj sem. Včerajšnja predstavitev je spet pokazala, kako kompleksna je skupna kmetijska politika. V zadnjih letih je postala še bolj kompleksna, ne da bi se ob tem znižala administrativna bremena kmetovalci porabijo več časa za izpolnjevanje formularjev, kot pa eh, da skrbijo za polja in pa za živali. 4 ehm, milijarde evrov so, ocenjene, so ocenjeni stroški kontrol v državah članicah, eh, zlasti pa bodo ti stroški zrasli zaradi, eh, zaradi zahtev po zelenem gospodarstvu. Gospod predsedujoči je omenil poročilo na lasno pobudo člana odbora Kont Petrija Sarvama. Eh, tudi komisar Hogan si prizadeva za to, da bi poenostavili SKP tako, da bo končno začela koristiti evropskim kmetom in pa davkoplačevalcem. Kompleksnost sistema nadzora pravzaprav odraža kompleksno samih zahtev. Če želimo poenostaviti sistem kontrol, moramo najprej poenostaviti zahteve iz skupne kmetijske politike. Jasno je, da kmetje niso navdušeni nad uh, prekomernimi zahtevami, nad prekomernimi administrativnimi bremeni. To tudi pogosto privede do nepotrebnih napak, ki jih morajo potem preverjati evropske institucije in pa plačilni zastopniki. Z znižanjem administrativnih bremen bi lahko znižali stroške in pa tudi stopnjo napak. Kmetje iz moje regije v Nemčiji, spodnje Saške, se pritožujejo za to, Eh, ker so izpostavljeni različnim kontrolam, ki potekajo v različnih časih in zato morajo pogosto kmetje prekiniti svoje delo. Moje mnenje se zato zauzema za integriran pristop k eh, nadzoru, kontrolam. Vse kontrole v posameznem obratu naj poteka ob istem času. Prav tako se zauzemam za Eh, schemo poenotene pr pr računske revizije, eh, tako da ne bodo kmetov preverjali tako eh, računsko sodišče, kakor tudi komisija. S tem bi lahko mm, prav tako veliko prihranili. Naj se navežem na to, kar je včeraj povedal predstavnik Polske. Rekel je, da so prej pri zahtevi uh, nastali stroški 400 evrov, sedaj pa so po uvedbi e-sistema zrasli za um, 38 evrov. Tako da, če že uvajamo nove tehnologije in informacijske sisteme uh, in potem postopki zaradi teh postanejo še bolj zapleteni in še dražji, veselim se razprave s pročevalcem in sem seveda odprt za vaše pripombe. Hvala lepa, gospod De Castro, naslednji. Hvala, gospod predsednik kot eh, poročevalec v senci uh, eh, Tipozani, govorim o njegovem imenu, uh, ki danes ne more sodelovati v tej razpravi zaradi drugih obveznosti, ampak je seveda na voljo za vsako izmenjavo informacij v naslednjih uh, dneh in tudi glede na uh, današnjo razpravo. Kolega Cani je želel izpostaviti eh, naslednje zadeve, ki jih bom povzel. Eh, Zmanjšanje birokracije je nuja, ki pa ne sme eh, povečati eh, možnost prevar in goljufi. Zaradi tega mora biti eh, sistem čim bolj jasen, obstaja mehanizem kontrole nad SKP-jem, ki je sicer težaven, ampak upošteva vse ustrezne. Um, organizme in uh, telesa na evropski ravni in na nacionalni ravni. In na ta način uh, so kmetovalci preveč obremenjeni z administracijo. Uh, na, uh, lahko bi naredili poseben korak naprej. Uh, kar se tiče. Uh, uh, Izplačil uh, je treba poenostaviti uh, sisteme. Um, in dejansko so določeni eh, problemi prisotni zaradi nezmožnosti spoštovanja pravil, ki so zastavljene na ta način. Potem so pa tukaj še eh, kritič eh, zadeve, ki so zelo pod vprašajem. Sistem kontrole, ki je vedno bolj na, zastavljen na izplačilih, mora biti naš glavni cilj še naprej. Vendar pa naš poročevalec v senci meni, da se mora mnenje osredotočiti predvsem na konkretne eh, cilje, ki bodo dejansko uresničljivi. Hvala, gospod Hausling. Ja, Hvala lepa poročevalcem za njegove ideje, ampak vseeno bi želel ugovarjati k nečemu. To, da kmet je več časa porabijo za izpolnjevanje formularja, kot za obdelovanje površin. Ja, kolega, takšnega kmeta bi pa res rad videl, ki več eh, časa preživi v pisarni kot na polju. To je mit, ki v praksi ne obstaja. Uh, Če kakšen kmetovalec ne uspe izpolniti formularja v celem dnevu, potem eh, ja, je pa verjetno res preobremenjen, ampak to se mi zdi malo verjetno. Če iz evropskega proračuna polovica sredstev priha, prihaja ravno za evropsko kmetijsko politiko, potem seveda moramo natančno uh, kontrolirati, zakaj so porabljena ta sredstva. Eh, tako da ne moremo sedaj se pridoževati nad eh, tem, kako je vse skupaj zapleteno eh, in kako so kmetje preobremenjeni. Naj potem kmetje kar pošljajo svoje račune, tekoče račune v Bruselj in bodo nakazali denar. Tako pač ne gre. Strinjam se s tem, da je treba kontrole nekako združiti, tako da ne bodo potekale ob različnih časih. To se mi zdi smiselno, primerno. Eh, tukaj bodo morale pač pristojne institucije med seboj sodelovati. Ampak že včeraj sem eh, na predstavitvi o poenostavitvi SKP-ja povedal, da ne smemo okoljske ukrepe kriviti za administrativna bremena. Veliko eh, drugih zgodb je, ki povzročajo ravno ta, tolikšna mm, birokratska bremena. Niso okoljski ukrepi tisti, ki bi najbolj obremenjevali kmete. Mislim, da smo na računskem sodišču dosegli že veliko. Pogovarjali smo se tudi s koordinatorji iz računskega sodišča, in v pogovoru z njimi bi morali zahtevati oziroma se z njimi pogovoriti tako, da bo prišlo do poenotenja revizij. Um, prav tako pa mora računsko sodišče poskrbeti za to, da vse te napake in odstopanja ne bodo v javnosti napačno predstavljena. Ne smemo se osredotočiti samo na prvi steber, ampak se osredotočiti tudi na drugi steber. Ukrepi iz drugega stebra povzročajo veliko več administrativnih bremen. Tukaj bi si morali prizadevati za poenostavitve. Ko gre za prvi steber, pa se mi ta ne zdi posebno problematičen. Administrativna bremena so problematična predvsem v drugem stebru. <clears throat> Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Seveda imamo voljo, da bi poenostavili SKP in pa tudi te instrumente, ki so vedno bolj obremenjujoči za proizvajalce, ki nimajo dovolj časa, niti ne dovolj denarja. V kmetijskem sektorju je tudi vedno več nadzora. Kmetje naj bi delovali v interesu Evropske unije in sam, ki sem bil obraževalec, sem ugotovil, da lahko pride do zelo ponižujočega nadzora. 4 milijarde evrov smo že zapravili za administrativne stroške in to je nekaj škandaloznega. Hvala. Dziękuję pani prezydent McGuinness. Pan McGuinness. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu. Uh, veliko točke sporočila lahko podpremo, predvsem točka 3 je pomembna in tudi drugi del tega odstavka je pomemben, kaj ti zahteva spremembe osnovnega zakonodajnega akta. Eh, gospod Hogan je namreč rekel, da tega ne more narediti. Kmetje se pritožujejo predvsem zaradi resnosti kazni. Recimo, če kmet predloži uh, prošnjo in potem inšpekcija ugotovi, da je bilo 20 odstotkov zemlje ne, neprimerno prijavljene, potem uh, morajo uh, kmetje plačati 20 odstotkov njihovih plačil. Tukaj bomo morali spremeniti zakonodajo, če se bomo želeli lotiti problema resnosti, strogosti teh kazni. Tudi točka šest je zanimiva, govori o stopnjah napak v različnih državah, članicah. Eh, in tukaj moramo jasno povedati, da tiste države, ki imajo probleme pri izvajanju SKP-ja, naj dobijo pomoč. In pa še e-vlada, to se mi zdi pomembno, seveda tam, kjer je na voljo širokopasovni internet, ki pa pogosto ni na voljo v podeželskem prostoru. Tudi starost določenih kmetov otežuje uporabo e-uprave. Zato morajo imeti dostop do Eh, državno sponzoriranih sistemov podpore ali pa do kakšne druge pomoči za to, da izpolnjujejo svoje formularje. Dziękuję pan poseł Flanagan. Gospod Flanagan. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. zdi se, da vedno znova govorimo o poenostavitvi SKP-ja in velika večina ljudi si želi poenostavitve. Eh, številni poslanci se zdijo tudi nekoliko zafrustrirani s pričo stopnje same poenostavitve. Eh, no, ti se mi pa težko verjetno, da smo mi tukaj demokratično izvoljeni in tega spoh ne moremo spremeniti. No, tukaj moramo ustvariti takšno okolje, da bodo kmetje soočeni z manjšim številom inšpekcij, vsaj za tiste kmete, kjer ni prihajalo do napak ali prekrškov. To bi morali uvesti v državah članicah. Prav tako potrebujemo jasne politične smernice, za zmanjšanje kompleksnosti schem zlasti v skladu za razvoj podeželja. Eh, tudi gospa Megine se je omenila pomembno točko o kaznih namreč. Eh, včasih gre za 100 odstotkov njihovega plačila. Sam nimam nobenega ugovora kaznim, če, si, če so kazni zaslužene, ampak če dobiš kazen, moraš najprej vedeti, česa nisi spoštoval, eh, kaj si kršil, kaj to pomeni. In eh, kot sem že povedal, na Irskem, odkuder prihajam, tukaj vlada ogromna zmeda. Dovolj zoprno je, da ti naložijo kazen, ampak če spoh ne veš, zakaj si dobil kazen, potem eh, je to še toliko bolj nepravično. To je tako, kot da, ne bi, imeli, kot da bi imeli poljubne omitve za hitrosti, pa bi potem vseeno ljudem za to nalagali kazen. Eh, <clears throat> ja, Hvala lepa. Pravila v SKP-ju postajajo vedno bolj kompleksna, administrativna bremena so nis, se niso znižala, zato bi se to moralo zgoditi v bližnji prihodnosti. pregled eh, porabe evropskih sredstev za kmetijstvo, 400 milijonov transakcij, 4 milijarde porabimo vsako leto na ravni držav članic. Eh, in kontrole so se z eh, določbami o zelenitvi še okrepile. Te nove zahteve pomenijo, da so kmetje soočeni še z večjimi bremeni, SKP mora postati manj birokratska, treba poskrbeti za poenostavitev. Zato moramo spoštovati korake, ki smo se jih zastavili. Podatki, ki jih dobijo države članice, morajo biti bolj zanesljivi, tako da ne bo treba ponavljati kontrol. Treba je tudi izpostaviti tiste države, ki se najsprejemajo ki so se najslabše odrezale, tako da bomo lahko kontrole temu prilagodili. Vse skupaj je treba poenostaviti za, za kmete, ki morajo sedaj spolnjevati veliko preveč formularjev. To pomeni, da zaradi tega kmetje preživijo manj časa na polju če bi zmanjšali stopnjo nadzora, potem bi imeli kmetje več časa za delo na polju in od tega bi imeli, od, bi imeli koristi tudi davkoplačevalci. Treba je torej zmanjšati število kontrol, eh, te morajo temeljiti na oceni tveganja in eh, bolj je treba upoštevati pri vsem skupaj tudi potrošnika. Kmetje in proizvajalci ne smejo biti izpostavljeni nesorazmernim kontrolam, Mi tukaj pripravljamo številne smernice za kmete, um, pri tem pa še vedno kaznujemo kmete zaradi manjših napak. Potrebujemo bolj uh, integriran pristop, vse kontrole morajo potekati ob istem času, uh, kontrol naj bo manj in pa potrebujemo tudi bolj pravična bremena za kmete. Eh, kmete bi morali imeti dovolj čata, da izvajajo svoje delo, ne pa da na njihov račun služijo denare svetovalci. Veliko je treba še narediti v SKP. in eh, skratka ne bi smeli po nepotrebnem zgubljati časa. Naslednja govornica. Hvala lepa. Ni treba, da je kmetijstvo prepuščeno tržnim silam. To bi uničilo družinske kmetije. SKP podpira model družinskih kmetij mi investiramo v naše kmete in eh, regije in zato pričakujemo koristi za okolje in družbo. Če želimo ohraniti verodostojnost, moramo zagotoviti ustrezno računovodenje pri odhodkih. Predvsem eh, to velja za SKP, ki predstavlja 43 odstotkov naših izdatkov. Torej, eh, podpiramo idejo o učinkovitih in smotrnih kontrolah in eh, te bi morali izvajati brez spremembe zakonodaje. Nadzor nad standardi je, bistvene, nad standard je bistvenega pomena in eh, pravzaprav niso problem kazni, ampak sama učinkovitost kontrol. Podpiram to, kar je povedal gospod Flanagan. Treba je okrepiti oziroma treba je pojasniti kmetom, eh, eh, kakšne so zahteve do njih, kakšne so kontrole, tako da bodo jasno vedeli, zakaj so kaznovani, če so kaznovani. Kot izhodišče želim, želim povedati, da potrebujemo jasno definicijo aktivnega kmeta. Ne moremo podpirati dohodke bogatih uh, lastnikov zemlje ali tistih ki špekulirajo z zemljo. Eh, Ta plačila so namenjena tistim, ki dejansko kmetujejo, ne pa tistim, ki so lastniki zemlje. Zato podpiramo integrirane kontrole, ampak želimo pri tem ohraniti visoke standarde. To od nas pričakujejo državljani. Na ta način lahko zagotovimo, da je njihov denar uporabljen za kmetijstvo, ki je bistvenega pomena za okolje in, dru za okolje in družbo. Prav tako tukaj potrebujemo boljše sporočanje v zvezi z zelenitvijo in pa drugimi novimi ukrepi. Ukrepi na skrižne skladnosti morajo biti preverljivi, to, ta predlog podpiramo, razumemo eh, frustriranost kmetov zaradi stalnih kontrol, ampak pač potrebujemo nadzor nad to, um, glavno investicijo našega javnega denarja. No, seveda pa moramo kmetom dati dovolj časa za prilagoditve, preden jih kaznujemo, ker niso popolnoma spoštovali zahtev zaradi tega, ker jih niso razumeli. Hvala lepa. Naslednji. Pan posodam te. Gospod. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Želel bi razlikovati med dvema vidikoma. Najprej realnost izvajanja nadzora in način izvajanja nadzora. Mislim, da moramo obenem počlovečiti in poenostaviti ta nadzor. In sicer tako, da nadzor poenotimo, Seveda vsi poznamo primere nekaterih nadzornikov in inšpektorjev, ne glede na to, kateri nadzorni organi so jih poslali, ki se niso obnašali ustrezno skladno za uradno dožnostjo. Potem pa druga zdeva, poenostavitev. Mislim, da lahko izrazim nekaj nelagotja glede te poenostavitve. Mi, poslanci, smo vložili 8000 predlogov sprememb na predlog Evropske komisije, ko smo pročevali ta štiri besedile. No, in teh 8000 predlogov sprememb prav gotovo ni posebno prispevali k temu, da bi poenostavili besedilo, ki se uporablja danes. Mislim, da moramo priznati svojo krivdo in obenem biti realistični glede te situacije. Še nekaj mi zastavlja težave glede tega besedila, ki smo ga izglasovali nekatere določbe glede izvajanja niso čisto jasne, treba je razjasniti, kdo je odgovoren, kdo je kriv. Ali so to državni organi ali lokalni organi ali je to Evropska komisija. Kako na to vpliva generalni direktorat, ki sicer nimajo neposredno sredstvo, ampak vplivajo na to politiko. Dobro moramo najprej uh, spoznati, kakšna povezava med besedilom, ki ga sprejemamo in izvajanjem tega besedila v praksi. Jeseni smo predvideli določeno število sestankov, med katerimi nam bi se lotevali tega vprašanja, vendar pa mislim, da je najpomembneje to, da ugotovimo, koliko stvari bomo še unesli med glasovanjem v to besedilo in kako se bodo te zadeve izvajale ter upoštevali v praksi. Hvala. Gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, eh, parlament je so odgovoren za reformo skupne kmetijske politike. Skupaj smo to sprejeli in če govorimo o kriteriju zmanjšanja administrativnih bremen, bi si morali sami zapisati minus. Na koncu nismo več eh, se osredotočali na zmanjšanje administrativnih bremen, ampak na druga področja. Ampak samo je mnenje pomembno, Dobro je, da danes lahko o njem eh, razpravljamo, kajti resnično potrebujemo zmanjšanje eh, administrativnih bremen. Smo v začaranem krogu. Prej je kolega rekel, da želimo manj kontrol, kajti eh, takrat naj bi tiste, ki prihajajo v kmetijske obrate, plačevali za to, da kmete odvračajo dela. Um, tudi meni to ni všeč. Ampak trenutno gre tukaj za začaran krog. Stopnja napak. Uh, raste, zato se sistem odzove z uvedbo še več kontrol. Zato smo soodgovorni za to, da bi morali administrativna bremena znižati, ampak to pomeni, da mora sistem postati eh, bolj robusten in to bomo dosegli šele, ko bo stopnja napak začela upadati. kolega Hojsling. No, problemi obstajajo tudi v prvem eh, stebru. Zelenitev, eh, zelenitev, po mojem mnenju, ne spada v prvi steber. Eh, zato so se povečala administrativna bremena v prvem stebru in potem to vodi do čudnih zapletov v Nemčiji. Sedaj razpravljamo o tem, če bomo lahko plačila še, izplača, še izplačevali Eh, novembra ali ne, uh, potem uh, Potem pa želijo, da bi šele 10. februarja kontrolirali, kaj spoh kmetje lahko zasejejo in kaj ne. No, seveda bi lahko govorili tudi o Eh, nemški osnovni premiji, en hektar, ena premija, pa polnoma ločeno. Eh, to je sistem, ki smo ga izbrali v Nemčiji. In pa še tretja pripomba. Tukaj moramo biti pogumni. Komisar je rekel, da si želi znižanja administrativnih bremen. Um, ni se še tega lotil v osnovi, no, ampak pri tem pač moramo uh, moramo razpravljati o ustreznih predlogih. Tukaj moramo biti pogumni, želim si daljnosežnih predlogov. Če ne bomo spet enkrat eh, se lotili pregleda skupne kmetijske politike in bomo spet imeli novo reformo. Poročevalcem in poročevalcem v senci želim veliko sreče, kolegom pa svetujem, da bodo dovolj pogumni pri svojih predlogih. Hvala lepa opravičujem se ker se spet oglašam ampak ne smemo pozabiti listino pravic za kmetovalce ne vem v koliko držav članic taka listina obstaja na irskem jo imamo in jo je treba posodobiti komisar je podprl ko je govoril na skupini ESL eh, idejo eh, evropske listine pravic kmetovalcev, ki bi spoštovalo njihovo dostojanstvo kot vključeni v scheme in tudi ulogo inšpektorjev, eh, sistem pritožb in izvajanje birokracije oziroma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 predsednik, zelo natančno sem prisluhnil temu, kar je bilo do sedaj rečenega in lahko pravzaprav večino podprem in ne želim ponavljati zadev. In nekaj pa bi vendarle dodal. V zadnjem sklicu nismo uspeli dobiti večine. Zakaj imamo zaradi reforme SKP-ja še več administracije in ravno to administracije je to, da je uh, zelena komponenta oziroma zelenitev sedaj v prvem stebru. Če bi jo dali to v drugi steber, uh, potem bi bilo to manj demo, um, administrativno nadležno. Sedaj je uh, ozelenitev v prvem stebru in Razlog temu je, da nismo dobili dovoljšne večine. To pa ne bi bilo demokratično. Sedaj se pa mora zaradi tega komisija eh, spopadati eh, z več administrativnega bremena, pa tudi države članice same so odgovorne za dodatna kompliciranja pri pregledih in kontrolah. Se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, ko se proračunski denar troši, pregledi oziroma nadzor mora obstajati. Vendar ta, mora, ta praksa mora biti realistična. Če ljudje ne razumejo pregledov, potem je vendar nekaj zgrešenega, ko smo na eh, proračunskem. Eh, na računskem sodišču o tem eh, govorili, sem rekel, da moramo razlikovati med napako in goljufijo. Če gre za goljufijo, prav gotovo so um, nujne kazni. Če pa gre za napako, je pa treba biti eh, seveda nekoliko popustljivejši. Eh, obstajajo eh, določene napake, ki ne bremenijo proračunskega denarja in te je treba obravnavati drugače. Ne gre, le, sicer bo prišlo do tega, da bo se še naprej zviševala stopnja napak in imeli bomo vedno več pregledov. Moj kolega je okrog eh, hiše eh, začel eh, posebej obdelovati zemljo in, ga, in tega ni prijavil. Potem smo pa na koncu bili kaznovani mi oziroma moj sin. Torej, razlikovati je treba med napako in uh, namerno goljufijo. Gospa Šrajer, čisto eh, na kratko podprla bi to, kar je rekla gospa McGuinness. Eh, razprava o SKP je ena stvar, ampak zelo pogosto se vključijo eh, revizori, ki imajo zelo zanimive pristope in obravnavajo včasih metovalce kot prave kriminalce včasih je treba upoštevati tudi druge ukrepe, ki so pristopne. Eh, govorila sem eh, tudi o um, omejitvah pri dušiku, pri uh, dobrobiti živali in tako dalje. Um, in zelo pogosto zaradi napak pri spoštovanju teh pravil morajo kmetovalci plačevati kazni. Dejstvo je, in s tem se moramo soočiti, da SKP ni dovolj poenostavljena in dejansko kmeti ne smorejo doseči te, to, kar naj bi. Naša naloga je pa, da jim pomagamo. Uh, najlepša hvala gospod uh, predsednik opravičil bi se zaradi zamude nisem mogel na to vplivati saj veste kakšne so težave z letali um, zelo sem zadovoljen in uh, hvaležen kolegu de castru da je izpostavil zelo natančno v mnoge vidike našega stališča. Ne samo včeraj, ampak tudi danes je bilo veliko razprav o tem poročilu in mislim, da je na, ta razprava pravzaprav še zelo na začetku. To pa tudi pomeni, da naj bi proračunski odbor pripravil svoje predloge sprememb v začetku junija. Po mojem smo pripravljeni eh, bolj poglobljeno se še eh, pogovoriti o tej tematiki. Eh, bi pa od odbora prosil naslednje. Eh, želel bi si, da eh, premaknemo eh, celotni koledar za en mesec, tako da dobimo dodaten čas, da bolje upravimo svoje delo in pripričan sem, da je to pomembno pri tej zadevi, ki je bistvenega pomena. Gospod Hasling, čisto kratko. <clears throat> Torej, čisto kratko. Vsi uh, lahko uh, povejo kako zgodbo o pregledih in kontrolah, uh, kjer se inšpektori niso ustrezno obnašali in kjer se stvari niso obnesle. Uh, Strenjam se s tem. Moramo razlikovati med tem, kar je napaka in kar je goljufija ali prevara. In statistiko lahko na ta način tudi popravimo, ko se določajo, naprimer, um, površine, polja in tako dalje. Mnogokrat, največkrat gre za napako in ne za goljufijo. In to res podpiram. In eh, sistem nadzora mora biti tak, da eh, eh, se napake zmanjšajo, ko inšpektor pride na teren, mora izobraževati kmetovalca tako, da se v prihodnje lahko izogne napaki. In pregled eh, je v bistvu eh, namen, namenjen ravno temu. Eh, velike razlike so med inštitucijami in mnoge kmetovalci imajo občutek, da, jim, da jih obtožujejo po krivem in da jih da jim pridigajo. Eh, to je neustrezno in prav gotovo je treba inšpektorje naučiti, eh, kako naj se eh, obnašajo do kmetovalcev, ki sprejemajo denar iz Evropske unije. Kaj pa jih sprakuje nam v času? Hvala lepa. Zmanjšuje nam čas za daljno razpravo. Eh, še enkrat dajem besedo kolegu Flanagan. Čisto, čisto na kratko, res nimamo časa. Eh, skupin eh, GUE, NGL, Zeleni in tako dalje. Kolegica McGinnis je predlagala pravi, eh, listino o eh, pravicah za kmetovalce. Včeraj sem isto sam predlagal, ogromno pozitivnega odziva sem dobil. Kako pa lahko naredimo kak korak naprej? Mi se tukaj na odboru recimo dogovorimo o poenostavitvi SKP-a, ampak kaj dejansko lahko naredimo, da se kaj konkretnega zgodi, eh, da dobimo dejansko konkretno listino o pravicah kmetovalcev v Evropi. Strinjamo se vsi. Prosim, predstavičela komisiji. Najlepše hvala. Sedaj pa predstavnica komisije, gospoda Sikinasta Bošman. Hvala. Veliko ste govorili o poenostavitvi in vem, da je včeraj to tudi bil predmet razprave. Ne bom se tukaj um, upuščala v podrobnosti. Komisija uh, si uh, ne želi poenostavitve ukre, le upostavitve ukrepov, ampak tudi poenostavitve uh, pregledov. Preglede se lahko seveda uh, poenostavijo lahko le, če, če so poenostavljeni ukrepi. Komisija je jasno rekla, da uh, poenostavitev ne bo nikoli šla na eh, rovaž uh, eh, zdravega finančnega. Ampak želimo izvesti boljše preglede, ne pa več pregledov. To je glavni cilj, ki nam je vsem skupen. Mnogi ste omenili 4 milijard evrov, ki se uporabljajo za nadzor, kot vi pravite. Naj vam razložim, da te 4 milijarde je namenjena, na, so namenjeni nadzore v smislu finančne uredbe. Gre za upravljanje in uh, kontrola. Torej, gre tudi za strevške sprejemanja zahtevkov član eh, kmetov za plačila eh, in obravnavo vseh teh zahtev za plačilo ter poenostavitev izplačila. Vsa ta stroške so vključenih v te so vključ, vsi ti stroški so vključeni teh 4 milijarde. Ne pravim, da uh, stroški se ne bodo povečali uh, po reformi in z novo schemo neposrednih plačil, ampak sedaj govorimo o stroških vsega in tega agri eh, bo še enkrat letos z državami članicami presodil stroške upravljanja in eh, nadzora, eh, tako da bomo tudi posodobili eh, številke. To je v pripravi, vendar države članice nimajo vseh informacij, zato bo stvar zaključena do konca tega leta. Mnogi ste omenili tudi e, zmanjševanje števila pregledov na kmetiji. E, lahko rečem, da e, eh, država šalica same lahko zmanjšajo. E, s, e, svoje preglede za, tri, za uh, eh, 5 na 3 odstotke pod pogojem, da je stopnja napake vsaj dve leti nižja od 2 odstotka. Torej, ta možnost že obstaja zmanjšanja z 5 eh, na 3 odstotke že letos. To ni uredba, ampak uh, prehodna, prehodni dogovor. Torej, če je dovolj nizka stopnja napake, nižja od 2 odstotka, to pomeni, da so, dobri, da so sistemi nadzora dobri in da dobro delujejo. Potem govorili ste le o nepregledovanju. Eh, tistih eh, kmetovalcev, ki eh, spoštujejo pravila. Eh, zato pa seveda imamo analizo tveganja in ravno na osnovi teh analiz gremo k tistim kmetovalcem, ki so tvegani. In približno 80 odstotkov vseh pregledov temelji na analizi tveganja in ne na, na ključni izbiri. Mnogi kmetovalci Eh, želijo spremembe, eh, z državami članicami pa se seveda pogovarjamo o spremembah eh, usmeritev. Kot sem rekla, zmanjšamo lahko na 3 odstotke obseg pregledov v državah članicah, če je stopna napake pod 2 odstotka. Hvala. Najlepše hvala predstavniki, predstavnici komisije, kolega De Castro. Ne, ja se želite oglasiti ali ne. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu. Ja, vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Das ging ja. Hvala za konstruktivne prispevke. Um, pravzaprav lahko ugotovimo, da se vse stranke strinjajo glede določenih zahtev. Ne vem, če bomo lahko dobili listino o pravicah kmetov. To se mi zdi preveč ambiciozno. Uh, Je pa jasno, da si vsi želimo poenostavitve, ne želimo, da bi kmetje bili pod splošnim sumom. Dobro, če so naredili napako, potem ga je treba preveriti. Če obstaja uh, prevara, pa je treba kmeta tudi kaznovati. S tem se strinjam. Zahvaljujem se za prispevke SD-ja, da je treba tukaj podati konkretne predloge. Eh, z veseljem bom upošteval konkretne predloge kolegov, gospod Hojsling, kar se tiče uh, Eh, koliko birokracije ostaja kmetu. Dejansko je zaradi zelenitve v prvem stebru narasla administrativna obremenitev kmetov in da so kmete zelo negotovi, ne vedo, kakšna so pravila. Včeraj je bil tukaj eh, strokovnjak, ki se že 20 let ukvarja z SKP-jem in povedal je, da je kmete strah, saj ne vedo, kakšna so pravila, zato bi mi kot zakonodajalci morali vse skupaj poenostaviti. Kmet mora vedeti, kakšna pravila veljajo. Veselim se vaših predlogov sprememb. Socialdemokrati so predlagali, da bi za en mesec podaljšali rok za ložitev predlogov sprememb. To bo težko, kajti mi pripravljamo samo mnenje, pristojenje odbor kont, ki ima jasno določene roke in kot podrejeni odbor, ki pripravlja samo mnenje, ne moremo mi določiti rokov. Zato sem do tega predloga nekoliko zadržan v luči tega, kar je bilo tukaj povedano, eh, pa nima smisla, da pripravljamo 8000 predlogov sprememb, manj je bolje, bolje, da imamo krajše roke, da imamo manj predlogov sprememb in zato, zato sprejemamo boljše kompromise. Hvala. Dziękuję za bardzo szeroką taką. Z tym smo zaključili zelo uh, vsebinsko razpravo. Mislim, da smo si nekoliko razširili obzorja, da smo se kaj naučili. Uh, same predlogi sprememb uh, se morajo vložiti do 7. maja ob 12. uri, kot je rekel poročevalec. To vprašanje smo že večkrat obravnavali in ga dobro poznamo. Potem pa naslednja točka dnevnega reda, osem izmenjava mnen s predstavnikom komisije o podaljšanju obdobja upravičenosti izdatkov v okviru programov za razvoj podeželja za obdobje od 2007 do 2013. Marca je kar nekaj držav članic predlagalo podaljšanje obdobja upravičenosti izdatkov v okviru programov za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013. Komisija je eh, rekla, da je pripravljena preučiti ta, eh, to zahtevo, ki se potem bo eh, formalizirala v zakonodajnem predlogu. Eh, o tem želimo izvedeti več, kakšni so rezultati interne razprave v komisiji in kaj komisija namerava. Zaradi tega smo predstavili, povabili predstavnika Evropske komisije, goh, gospodu Mihajl Dimitru iz DG Agri, dajem vam Eh, besedo da nam poveste kaj novega. Najlepša hvala komisija se zaveda, da v nekaj držav članicah imajo gospodarske težave in zaradi tega se eh, počasneje izvajajo eh, programi eh, za razvoj podeželja za obdobje 2007-2014 in se zmanjšujejo javne investicije. Komisija to razume in razmišlja o možnosti podaljšanja obstoječih, veljavnosti obstoječih pogodb uredba omogoča, da se pod določenimi pogoji, da se vsi izdatki uh, prenesejo v eh, programe v 2014 do 2020. Odprti eh, obveznosti eh, se lahko prenesejo v naslednje obdobje, če se države tako odločijo. Vendar, kot ste rekli, predsednik 11 držav članic, ki jih podpira še šest drugih, so ponovno zahtevale od komisije, da vzpostavi mehanizem za podaljšanje za šest mesecev do 30. junija 2016 za upravičnosti eh, izdatkov za 2007-2013 eh, obdobje. Te države članice mislijo, da je podaljšanje obdobja najboljši način za maksimiziranje uporabe v tem obdobju. Uporabla, eh, podpiramo uporabo oziroma črpanje vseh Eh, obstoječih sredstev, ki so na voljo in povezovanje z državami članicami, da izpolnijo svoje obveznosti. Je 18. decembra svet se odločil, da se bo to vključilo v okviru fleksibilnosti obstoječih eh, pravil. To je bilo močno politično sporočilo. Komisija meni, da ta pravila moramo spoštovati. V eh, prejšnjem obdobju komisija ni dobila mandata, da bi eh, podaljšala eh, obdobje opravičenosti za obdobje 2007-2013. Komisija je natančno analizirala zahteve in ugotovila, da je podaljšanje možno le, če eh, svet in, in parlament izdata oziroma sprejmeta uredbo. To pa bo zelo težko doseči eh, v zakonodanem postopku pred eh, koncem letošnjega leta, tudi če so vse inštitucije za. Eh, posebna proračunska sredstva bi se v nasprotnem primeru morala biti, ki jih ne predvideva večletni finančni okvir. Evropski neki uh, eh, investicijski sklad in drugi skladi so možen ver, o tem je treba tudi razmišljati, um, kajti komisija je do sedaj uh, zavračala podaljšanje obdobja upravičenosti. To pa bi lahko uh, povečalo uh, tudi druge Eh, stroške in države članice, eh, za države članice v bližnji prihodnosti, kadar se eh, skupno umestno financiranje in predfinanciranje doseže 95 odstotkov, se prekine financiranje iz EU sredstev in države članice lahko še naprej trošijo, vendar pa morajo vse financirati same do zaključka programa. Do konca leta 2015 bo večina programov dosegla teh 95 96 odstotkov, torej bi bilo podaljšanje obdobja upravičenosti za šest mesecev končna izplačila pod. Eh, preložilo za tudi šest mesecev, kar bi pomenilo večje zahteve po financiranju, umestnem financiranju strani držav članic. Nov programi 2014 in 2020 pa uh, že uh, imajo določena sredstva in eh, komisija razmišlja o zakonodajnem predlogu na najvišji ravni ter se posvetuje z zadevnimi državami članicami glede na naravo zakonodajnega procesa eh, pa močna podpora držav članic, ki mora jeti dlje od Ministrstva za eh, kmetijstvo, mora biti zagotovljena, da bi tako zakonodajno pobudo lahko zakonili do konca leta. Isto občasno komisija eh, rešuje notranja vprašanja glede vsebine takega zakonodajnega predloga. Komisija dela z državimi članicami in išče možnosti za fleksibilno rešitev obveznosti 2007-2013 ter eh, se zavzema, da lahko eh, čim prej začnemo z novimi programi za razvoj podeželja. Hvala lepa. hvala za vašo predstavitev, za jasnost. Sedaj kolega Braden. Um, Samo vprašanje glede uh, razlage komisije. Mogoče že vsi vemo odgovor. Ali nam lahko še zagotovitve, da to ne vključuje nobenih dodatnih izdavkov, izdatkov? Torej, da se s tem ne povezujejo nobeni dodatni izdatki. Prosim.

ta podaljšanje sploh ne bo potrebno, sem nekje prodal, ampak nisem prepričan. Imamo uh, eh, 17 držav članic, ki se za to zauzemajo in tudi uh, kmetijstva, uh, ministrstva za kmetijstvo so se tako izjasnile. V razpravi je bilo rečeno, da ena od načel uh, Evropske unije je solidarnost. Prosim, kolegice in kolegi, eh, zavedajte se, da je, so kmetovalci tisti, ki jim moramo pomagati. Sedaj so v zagati v težkih časih in na ta način jim bomo pomagali. Eh, še ena stvar, eh, na kar bi vas rad oposoril, je dejstvo, da v tem obdobju mnogi upravičenci nimajo sredstev za sofinanciranje projektov. Eh, in to je eh, povezano z bankami bolj kot z kmetovalci samimi če jim želimo pomagati, moramo tudi verjetno v tem smislu ukrepati, kajti banke zagotavljajo določen del sofinanciranja in mislijo, da so upravičenci tisti, eh, ki jim je treba pomagati, investirati. V bistvu pa so te upravičenci tisti, ki si zaslušijo naš uh, našo pomoč, tako da niso prepuščeni na milost in nemilost bankam. E, zlasti je treba podpreti tiste programe, kjer se je že prišlo do določenih izdatkov in nujno je podaljšati obdobje za šest mesecev. Seveda se zavedamo, da v Evropski uniji obstaja načelo e, zmanjševanja razlik med ruralnimi oziroma podeželji e, različnih držav članic, ampak ravno na ta način bomo to zahtevali zahtevali. Zahtevamo torej, da se podaljša obdobje upravičenosti. Hvala. Dziękuję, pani przewodnicząca Dancina, bardzo proszę. Hvala lepa. Necesarka, časte solicitare se fie transformat. Hvala lepa za ta za za besedo. Torej želim se, da se spremeni ta predlog v, da se ne spremeni v uh, zakonodajni predlog. Uh, imamo težave pri izvajanju programov za razvoj podeželja, kot je že rekla komisija, in zaradi tega si želim, da se predlogi izvedejo. Če bomo sprejeli zakonsko ureditev, um, bomo dali možnost, da se zaključajo začeti programi in da omogo in omogočimo dolgo ročne programe za razvoj podeželja. V okviru proračuna za leto 2016 smo govorili o, o zemljski eh, koheziji in o eh, vključevanju mladih v kmetijski sektor. Na osnovi tega zakonskega predloga bi lahko realno nekaj storili in ne le govorili za večjo kohezijo med državami članicami, za večjo povezavo med podeželjem in mestom eh, in eh, dosegli bomo tudi eh, večjo vključenost mladih v kmetovanje. Komisija verjetno lahko vseh teh 17 eh, držav članic, eh, eh, na njih se zanese, da bodo zaključile začete programe na področju razvoja podeželja. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за предоставяне. Най-лепше хвала, господ председник. Лепо се захвалювам комисии за представлене информация. Говора е било torej o podaljšanju obdobja 2014 do 2017 in to v veliki meri podpira tudi svet. Nobena država članica ni temu nasprotovala, to priča tudi o jasni politični volji in namenu, da se te programe spelje. Že lepo se opozoriti na dva pomembna elementa. Najprej podaljšanje obdobja upravičenosti, to bo omogočilo kmetijskim proizvajalcem, da dosežejo svoje cilje. Ne pozabimo, da so sredstva skupne kmetijske politike verjetno edini vir, do katerega imajo dostop ti proizvajalci, ko gre za razvoj podeželskih območij. Skrbi nas, da proizvajalci ne bi mogli izpeljati svojih projektov zaradi administrativnih obremenitev. Evropska komisija mora biti v tem smislu proaktivna in poiskati najboljši način, da se to razreši za dopolnitvijo obstoječe zakonodaje. Tako bi morali poskrbiti tudi za upoštevanje te naše želje, da se podaljša to obdobje upravičenosti. Potem pa še to podaljšanje plačilnega obdobja, po mojem mnenju, ne pomeni dodatnega sredstva v okviru sklado, ampak enostavno podaljšanje obdobja upravičenosti izdatkov. Še enkrat bi želel vprašati Evropsko komisijo, ali meni, da potrebujemo dodatna sredstva. Potem pa še drugič, s tem bi tudi zaključil, pozivam vas k temu, da ne kaznujete proizvajalcev, zaradi tega, ker so se v dobri veri lotili določenih projektov. Ne bi smeli uh, trpeti zaradi tega, ker se določen ukrepi izvajajo zaradi vzpostavljanja konkurenčnosti v Evropi. Garuda. Hvala. Veliko pozitivnega smo slišali in tudi jaz pozivam DG regi ko, komisarja Hogana, da preverijo, ali obstajajo programi, ki so se e, zaključili oziroma opustili, ker niso bili podaljšani. E, Po moje obstaja kar nekaj programov, ki eh, v, v tem smislu. Mi ne zahtevamo dodatna sredstva, to so sredstva, ki so bila eh, že eh, proračunsko načrtovana in jih niso bila izplačena zaradi birokratskih problemov. In kaj komisija naredi, ko nekaj države članice zahtevajo, verjetno mora narediti to, kar zahtevajo. Hvala. Hvala lepa. Predstavnika eh, komisije prosim, da odgovori na zastavljena vprašanja. Izpostavljam, da smo v gospodarski krizi in da je to tudi razlog za nekatere zamude pri izvajanju projektov, pa tudi administrativni postopek eh, je zelo težak, obremenjujoč. Eh, in tudi to je razlog, zakaj prihaja do zamud. Bila bi velika napaka, če ne bomo našli načina, da se ta sredstva počrpajo, še zlasti, ko gre za države, ki imajo težave z razvojem. Mislim, da je naš tukaj namen popolnoma jasen in enoglasen. Podpiramo podaljšanje obdobja upravičenosti. Eh, in sedaj vam dajem eh, besedo predstavnik komisije, da odgovorite na vprašanja in na izjave, ki so bile podane strani poslanki poslancev. Much, I... Najlepše hvala, gospod eh, predsednik. Upošteval sem uh, vse, uh, kar je bilo rečeno v tej razpravi in to bom prenesel komisarju oziroma komisiji, poskušal pa bom odgovoriti na direktno zastavljene vprašanja sprva glede dodatnih izdatkov. Če bomo podaljšali obdobje upravičenosti, lahko eh, se začnejo novi izdatki, vendar v okviru obveznosti za leto 2007-2013. Vendar pa podaljšanje obdobja upravičenosti pomeni, da se, bo, da se bodo te izdatki izplačali strani komisije v okviru novega večletnega finančnega načrta. Zato bomo potrebovali nove, eh, pro, nove proračunska sredstva za 2017. To je finančna implikacija. Glede obstoječih pogodb, kot sem omenil, obstajajo možnosti, da se te nadaljujejo. Eh, to te pa so ali znotraj teh um, omejitev ali zaradi podaljšanja obdobja, če se tako odločimo, ali pa se uh, to ali pa se sredstva eh, vzamejo iz obdobja 2014-2020, eh, če se države članice odločijo, da bodo prispevale v, eh, nov, v nove programe sredstva, ki so bila namenjena že prejšnjim programom. 17 držav članic je, kot sem rekel, Eh, ponovno zahtevalo podaljšanje obdobja upravičenosti in omenil sem, da je to treba narediti z osnovnim aktom. Razmišljamo pa o vseh eh, možnostih, kako to izpeljati, se pravi sprejeti tak eh, zakonodajni akt, ki bo izdan do konca leta, sicer bo prepozno. Vse te elemente moramo upoštevati in tudi dejstvo, da 17 odstotkov eh, predstavlja večino držav članic, vendar ne večino v smislu eh, števila prebivalcev in zaradi tega to ni večina, ki blokira. Najlepše hvala. Za odpovedi in komentarje. Eh, hvala vam za odgovor in pojasnila. Mislim, da je jasno, kaj želi komisija, torej podpira podaljšanje. S tem bomo zaključili. Sledi uh, eh, sestane koordinatorjev ob 15. uri, pa ne pozabite na elektronsko glasovanje in prenesite seboj uh, glasovalne kartice. Sedaj pa kratka tehnična pauza, čemur sledi sestane koordinatorjev.